jutri zjutraj. Sedaj pa nadaljujemo s poročilom gospe McGuinness. Štiri minute imate, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Predlagala sem to poročilo zaradi tega, ker je zelo pomembno vprašanje preskrbe s hrano na svetovni ravni in to je vprašanje, ki se je nekako izmuznilo naši pozornosti, je pa to slejko prej pomembno vprašanje, kajti še vedno mnogi po svetu trpijo zaradi slabe prehrane in mnogi otroci umirajo zaradi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 treba je torej dati ustrezen dostop do hrane in to je ključno vprašanje. Eh, rada bi se zahvalila tudi številnim odborom v parlamentu, zlasti tudi odboru za razvoj, eh, ki je tudi pomagal pri pripravi mojega poročila. V štirih minutah je težko predstaviti poročilo, vendar kljub vsemu želim izpostaviti določena vprašanja, ki so po mojem mnenju pomembna. Torej najprej omenjam pravzaprav skupaj eh, skupno agrarno politiko in eh, zanesljivo preskrbo s hrano. Eh, dejstvo je, da skupno kmetijsko politiko dosti krat krivimo za vse, kar se hudega dogaja po svetu. Sedaj pa smo se premaknili naprej. Skupna kmetijska politika je zagotovila preskrbo za evropske državljane in lahko služi kot vzor za to, kar moramo storiti v razvijajočih se državah na področju proizvodnje hrane. E, mi ne smemo pozabiti na kmetijsko politiko in ne smemo dovoliti, da se izmuzne naši pozornosti. Včasih je zelo veliko denarja eh, bilo uloženega v stimulacijo eh, kmetijske proizvodnje. Temu danes ni tako. Sedaj se eh, ponovno eh, poskušamo osredotočati na kmetijstvo v Evropski uniji in tudi na globalni ravni. In potrebno je, treba je pomagati državam v razvoju in tudi majhnim kmetovalcem, da na lokalni ravni proizvajajo za svoje potrebne. Tu ne gre samo za osnovne eh, potrebščine ki jih moramo ponuditi naprimer eh, eh, semena temveč treba jim je tudi ponuditi znanje s katerim bodo pravzaprav pokrivali lastne potrebe. Eh, mi imamo naprimer Malavi in druge države ki so imeli nekoč hudo lakoto in sedaj proizvajajo hrano. Tu je potrebna ustrezna politika in Evropska unija se eh, mora eh, eh, vključevati pri pomoči revnim državam in jim pomagati tudi proizvajati lastno hrano. Dejstvo je tudi, da se število prebivalca, eh, prebivalstva po svetu povečuje. Za 40 odstotkov se bo povečalo do leta 2050 in mi moramo seveda eh, tu skrbeti za proizvodnjo hrane kot tudi eh, goriva. To je ključno vprašanje in do sedaj še nismo storili dovolj na področju raziskovanja in razvoja nismo dovolj skrbeli za učinkovitost kmetijske eh, proizvodnje eh, v Evropi. In ključno sporočilo, ki ga želim posredovati, je naslednje. Kmetovalci po, svete, po celem svetu bodo proizvajali hrano, če bodo s tem lahko ustvarjali eh, dohodek. In mi moramo torej poskrbeti za to, da bodo politike take, da bodo kmetovalci imeli stalni dohodek. E, če kmetovalci ne bodo pač e, dobili teh e, spodbud, potem se bodo začeli umikati. Danes, na primer, imamo za določene proizvode presežke in nimamo trga. In dejstvo je, da naprimer eh, kmetovalci, ki proizvajajo nek proizvod, eh, pri katerem imajo presežke, v naslednjem letu tega ne bodo več predelovali in zaradi tega moramo pač poskrbeti za to področje, ker je od tega odvisno veliko ljudi. Hvala lepa, gospa komisarka, prosim. Eh, hvala lepa. Komisija zelo ceni poročilo gospem Guinness in tudi razpravo, ki je potekala v številnih odborih Evropskega parlamenta v zvezi s tem pomembnim eh, vprašanjem, ki se ukvarja z biogorivi, investicijsko politiko, finančno krizo, podnebnimi spremembami in uporabo vode eh, v kmetijstvu. Eh, komisija se strinja z analizo o vzrokih za prehrambeno eh, krizo eh, v prvi polovici leta 2008. Komisija bo še naprej analizirala povezavo med, cen, povezavo med cenami hrane in cenami goriva. Dejstvo je, da se eh, tu pojavlja cela vrsta dejavnikov povpraševanja. Tu imamo po eni strani povpraševanje po energiji, ki ima pa posredne in neposredne učinke. O tematiki biogoriv smo dosti krat razpravljali tu v parlamentu. E, imamo veliko razliko med politiko Evropske unije in e, politiko ZDA, ko se pač če dalje več proizvaja za biogoriva. E, torej, treba je vedno tudi upoštevati, koliko hrane je razpolezljive. In če Evropska unija želi doseči eh, mejo desetih odstotkov za biogoriva, bomo lahko še vedno omejevali eh, učinek na ceno hrane. Zaradi tega, ker bomo pač eh, izboljševali tehnike, ker bomo pač eh, uporabljali druge izhodišne surovine. Eh, trajnostna politika biogoriv je vedno dobra politika, ki bo eh, omogočala dodatne možnosti za dve tretjini revnih po svetu. Vendar ne bodo vse skupine imele enake koristi in zaradi tega je treba stalno spremljati tudi vpliv na zanesljivo preskrbo s hrano in ne zgolj vpliv na ceno. Zanesljivo preskrbo moramo seveda eh, zagotavljati tako, da tudi stalno prilagajamo skupno kmetijsko politiko. Treba je modernizirati skupno kmetijsko politiko in tudi pomagati kmetovalcem, da se bolje odzivajo na signale trga in soočajo se izzivi treba je torej eh, se spraševati, kako je z mlečnimi kvotami, ki naj bi eh, bile ukinjene do postopoma do leta dva tisoč petnajst treba je zagotavljati tudi neke varnostne mreže soočamo se z novimi izzivi na primer podnebne spremembe biogoriva obnovljive vere energije vse to vpliva tudi na eh, kmetijsko področje in zaradi tega moramo vse to upoštevati v skupni kmetijski politiki eh, skupna kmetijska politika se bo močno spremenila in eh, formalna razprava o tem se je že začela na svetu ministrov v Ansiju. Torej, potrebno je zagotavljati ravnovesja, konkurenčnost, vse to je del te skupne kmetijske politike. Že kar nekaj prireditev je bilo, kjer eh, so povedali, da je zanesljiva preskrba s hrano eh, zelo visoko um, med eh, našimi predni, prednostmi nalogami in skupna kmetijska politika in zanesljiva preskrba s hrana mora biti zelo visoko na nacionalni in tudi celinski agendi. Eh, tudi eh, v okviru kolegija smo razpravljali o teh vprašanjih eh, tudi eh, z afriško unijo smo razpravljali o tem in to želimo še intenzivirati. Eh, poleg tega želimo tudi tesneje sodelovati z G8 na področju zanesljive preskrbe s hrano. 16. decembra je Evropska komisija imela tudi zelo dobre pogovore z združenimi narodi o tem vprašanju in tu gre za zelo kompleksno vprašanje ki zahteva celovit pristop in mi smo prepričani da je potrebno neko globalno partnerstvo in to globalno partnerstvo bo imelo tudi ključno vlogo pri uveljavljanju priporočil iz tega poročila in treba je pač pomagati zlasti majhnim kmetovalcem pri njihovi eh, proizvodnji. Treba je preveriti, katere ukrepe je treba sprejeti v najbolj ranljivih eh, skupnostih. Treba se izogibati izvoznim omejitvam in eh, treba je tudi vedno previdno delati z liberalizacijo. Eh, komisija upa, da bodo drzni eh, korak evropskih institucij, da dajo na voljo milijardo evrov, ki naj bi dopolnili številne druge ukrepe, eh, tudi, da bodo pač temu zgledu sledili tudi drugi donatorji. 20. in 27. Eh, januarja bomo imeli konferenco na svetovni ravni o tem vprašanju in tu želimo eh, se ukvarjati z vprašanji lakote po svetu. Komisija in Evropska unija želi tu igrati proaktivno vlogo, želimo zagotavljati zanesljivo preskrbo s hrano in poročilo eh, gospe McGuinness zagotavlja dobro analizo in eh, Tu opozarja na določene vidike, ki naj bi jih upoštevali komisija in tudi mednarodna skupnost. Hvala. Hvala lepa. Glasovanje o tem sledi jutri. Sedaj pa sledi poročilo Genovefe Grabovske. Tu gre za možnosti razvoj civilnega dialoga v okviru Lizbonske pogodbe. Štiri minute imate, gospa Grabovska. Prosim. Mikrofon.